taktirko mm, Mišela Brnjeja delati v sodelovanju z drugimi institucijami um, in nadaljevati s pogajanji, pri katerih bo preglednost najpomembnejše načelo. Tako da bomo komisija in svet uh, od tedna v teden zelo poblizu spremljali um, ta postopek. Uh, Sledili bomo pravemu kompasu v naslednjih etapah, spoštovali roke, če bo treba sprejeti kakšno podaljšanje, eh, bomo tudi o tem razpravljali, vsekakor pa ne kaže, da bi sedaj morali preuranjeno se lotevati te, eh, razprave. Eh, gotovo bodo volitve v Združenem kraljestvu pripeljale do hitrejšega izhoda Združenega kraljestva, vendar pa bomo mi delali seveda v interesu evropskih državljanov in v tesnem sodelovanju z Združenim kraljestvom pri vseh vprašanjih, gospodarskih, pa tudi pri vprašanjih varnosti in obrambe in tako naprej. Ravno tako smo se lotili vprašanja konference o prihodnosti Evropske unije. Marsikdo med vami je to že omenil. To je tema, ki jo Evropski svet zelo resno uh, obravnava in razumemo to željo evropskih državljanov, da bi bili bolj vključeni, bolj mobilizirani. In ne gre samo za to, da bi v evropskih državah vsake tri, štiri leta imeli volitve, potem pa bi državljani ostali le pasivni opozovalci tega, kar se dogaja. Ne, gre za to, da seveda pozivamo civilno družbo, evropske državljane in pri tem ima Evropski parlament pomembno vlogo, eh, da um, sodelujejo vsi in še zlasti vas pozivamo v Evropski parlament uh, z dobro voljo in dobro namernostjo. Uh, Evropski parlament um, mora ohraniti srednjeročno um, to, kar želimo doseči, to, kar imamo na, eh, na, na področjih, ki jih imamo na naši politični agendi. Pa še nekaj glede zunanjih odnosov, še zlasti glede situacije v Turčiji. Nismo imeli prav obsežne razprave v zvezi s tem. V prihodnjih letih bomo morali imeti bolj strateško razpravo o naših geopolitičnih odnosih. Um, je Smo pa tu seveda prisluhnili tako Grčiji kot Cipru zaradi nedavnih dogodkov, o katerih ste vsi seznanjeni. Potem pa še eh, zadnja beseda v zvezi z agendo 2020. Eh, predstavili smo na svetu metodo dela in strateško agendo za prihodnje leto. Eh, na tej agendi se nameravamo prednostno lotiti um, glavnih političnih točk. Med njimi je na prvem mestu seveda podnebje eh, in uresničevanje Evropskega zelenega dogovora. Na to digitalna agenda, tudi ta točka je zelo pomembna. Pomladi eh, bo potekal svet, ki bo eh, po Talinu prvi oziroma naslednji, kjer bomo skušali res govoriti o uresničevanju predlogov, ki so bili takrat podani. Um, v zvezi z digitalno agendo in skušali bomo dejansko uh, delovati kot aktivni akter. Na to vprašanje migracij, da, seveda, prihodnje leto bomo na mizo v Evropskem svetu dobili tudi to vprašanje, saj je to povezano tudi z vprašanji varnosti in obrambe. Gre za temeljne, uh, bistvene točke, ki Evropi omogočajo, da se glasno izrazi tudi na mednarodnem prizorišču in uveljavlja svoje vrednote in svoje načela. Kar je zelo pomembno v tem trenutku, ko se svet zelo spreminja, ko se um, ko zelo nihajo stebri, na katerih trenutna struktura temelji. Tako da je to res izredno pomemben trenutek, še zlasti pa bomo lahko na strateški način znotraj Evropskega sveta pripravljali več eh, mednarodnih srečanj. Prihodnje leto se bomo imeli več pomembnih srečanj z različnimi državami in regijami na svetu. Med njimi tudi Afrika, ki je po mojem mnenju zelo pomemben izziv za Evro prihodnost Evrope in v naslednjih letih mesecih, moramo razviti skupaj s komisijo dobro strategijo in partnerstvo, zato da bomo dosegli konkretne rezultate in še en pozmemben vrh, ki pa ga bomo imeli prihodnje leto, je Kitajska. Z njimi se moramo pogovoriti o podnebnih spremembah in Tudi tu si bomo morali zelo prizadevati, da bomo učinkoviti in dosegli več, da bomo dosegli več rezultatov in tudi tu promovirali naše, naš skupni interes in tudi odnose z drugimi akteri na svetu. Gospe in gospodje, za konec še naslednje. Smo na začetku novega institucionalnega ciklusa in prepričan sem, da nam to nudi krasno okno priložnosti za prihodnost evropskega projekta. Eh, nekaj več kot 60 let je minilo po rimski pogodbi, po ustanovnih očetih, po tem, ko so se mobilizirali vizionarji v Evropi, Helmut Kohl, François Mitterrand, osebe, ki so sanjale o prostem pretoku ter o šengenskem prostoru, ki so si zamislili skupno valuto, ki so se borili za to, da bi se med seboj narazumevali, da bi dosegli blagostanje in um, skupno prihodnost. Naša generacija danes ta, ki je prisotna tukaj, naša politična generacija, ima zmenek s prihodnostjo evropskega projekta in tri besede bi želel tu izreči kot predsednik Evropskega sveta. Ambicije, ambicije za evropske državljane, ambicije za to, da to optimistično vizijo za prihodnost uresničimo, na to zaupanje. Vsakodnevno moramo delati na tem, da ukrepimo zaupanje med institucijami, znotraj institucij, predvsem pa zaupanje med evropskimi državljani, zaupanje do našega projekta in do evropskih vrednot. Potem pa še zdrava pamet, realizem, pragmatizem. Eh, z obema nogama moramo ostati trdno zasidrani v realnosti in to čim bliže našim državljanom, ki imajo pravico do sanj in do upanja. To je to vibrajoče srce eh, evropskega projekta, ki ga vi predstavljate. Vi predstavljate ta navdih, sanje, upanje, včasih tudi jezo evropskih ljudi. Zato vam podajam roko in izražam željo, da bomo skupaj naredili marsikaj koristnega za prihodnost evropskega projekta. Hvala. Hvala, predsednik Mišel. Predsednica von der Leyen, izvolite. Mr. President, on... Hvala lepa. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslance. Najprej bi želela čestitati predsedniku Šarlo Mišelu za predsedovanje za prvo predsedovanje svetu. To je bil res impresiven začetek mandata. Pred tednom dni smo se v parlamentu eh, pogovarjali o Evropskem zelenem dogovoru. Dan zatem sem isti predlog podala svetu in svet je podprl cilj, da bo naš, naša celina podnebna neutralna do leta 2050. Predolgo je globalna rast temeljila na grabežljivosti. Ljud, člove, eh, ljudje smo preveč koristili vere, jih jemali iz okolja in na drugi strani proizvedli preveliko smeti in odpadkov. Z našim modelom zelenega dogovora bomo planetu vrnili več, kot mu bomo oduzeli. In pomembno je vedeti, da je močna inovativna industrijska podlaga in pa tudi vodstvo na področju varstva okolja, da sta to iste platim, iste medalje. Uh, Zato so potrebne inovacije. Potrebujemo inovacije v usposabljanje in v razvoj zmogljivosti in sposobnosti. To je bilo vedno v srcu naše socialne tržne ekonomije. E, to mora biti tudi naš še načelo za prihodnost. Torej, takšna konkurenčna trajnost mora biti naše načelo za prihodnost. Spoštovane poslanke in poslanci, vse države članice imajo različna izhodišča in svoje težave, s katerimi se morajo soočati. Naj dam nekam primerov. Poljska, naprimer, in tudi vzhodna Nemčija bodo morali transformirati velika območja, eh, kjer so pridobivali premog. In zato si moramo natančneje pogledati tudi naš predlog za mehanizem za pravičen prehod. In Veselim se že razprave o tem, kako lahko podpremo ljudi in regije in družbe, ki imajo daljšo pot pred seboj. Druge države članice imajo druge težave, naprimer Portugalska. Portugalska je ena izmed držav, ki so jo podnebne spremembe najbolj prizadele. Orkani, poplave. Ogrozljivi gozdni požari so že zahtevali velik davek. Lani je 60 ljudi izgubilo življenje v požarih. Portugalska je že leta 2005 začela svoj prehod v čisto ekonomijo in je ogromno uložila v uh, ta prehod. Svoj zadnji premogovnik bo zaprla leta 2023 in ima že presežek obnovljivih verov energijo. Skupaj z nizozemsko vlado sedaj Portugalska dela na zeleni vodikovi energiji. In sedaj je treba najti pot, kako se bodo te eh, obnovljive energije lahko preko Španije in Francije prenesle tudi v druge države, kjer so potrebne. Iz portugalskega vidika je Evropski zeleni dogovor nekaj, kjer gre za uh, energetsko infrastrukturo in medsebojno povezljivost. Tretji primer, Švedska. Švedska um, je klar, švedsko jeklarstvo je jeklarstvo brez oglika. Vendar pa, da bodo lahko oni nad s tem nadaljevali, morajo imeti zagotovilo, da se ne bodo zaoč, soočali z nepošteno konkurenco od drugih. Želijo, da jeklarstvo ostane trajnostno za okolje, prav tako pa želijo ostati konkurenčni na trgu in to je bistvo konkurenčne trajnosti. In številne države so tudi spraševali po tako imenovanem Carbon Border Mechanism in na tem delamo zato, da bomo lahko zaščitili naše podjetja, zaščitili okolje in spoštovali trgu, um, trgovinska pravila. Z našim delom pri zelenem dogovoru smo začeli pred petimi meseci in to prav v tej dvorani. V, v prihodnjih tednih pa bomo sedaj na, to, to, ta dogovor napolnili z življenjem. Svet je podporil zeleni dogovor, vaša resolucija bo tukaj dodala temu še dodatno težo, ampak moramo uh, um, sodelovati, kajti pred nami je ogromna naloga in če bomo sodelovali, jo bomo tudi obvladali. Prejšnji teden smo videli, kakšno moč imamo, če se tri, vse tri institucije združijo in sodelujejo. Dame in gospodje, evropske institucije potrebujejo ustrezna sredstva za to, da lahko evropske cilje tudi realiziramo. To je bistvo naših eh, prihodnih projektov. Vsi se strinjamo, da je trenutna eh, situacija še zelo daleč od tega cilja. Komisija bo v polni meri podprla predsednika Evropskega sveta Šarla Mišela pri prizadevanjih, da pridemo do uravnoteženega soglasja, konsenza, ki bo pravičen in hkrati tudi ambiciozen. In rada bi se tudi zahvalila predsedniku Evropskega parlamenta Davidu Sasoliju, ki je odločno, zelo odločno zagovarjal ustrezen proračun na zasedanju sveta. Hvala, David, za to. Dosledni moramo biti z našimi ambicijami, z eh, našimi cilji. Imamo strateško agendo sveta, imamo politične usmeritve komisije, oba ta predloga sta si zelo blizu in če želimo rezultate, ki bodo izpolnevali naše ambicije, potrebujemo ustrezna sredstva. In če bo proračun premajhen, je rešitev samo ena. Pogovarjati se je potrebno o novih lastnih sredstvih za Evropsko unijo in hvala Šarlu Mišelu, ki je zdaj omenil tudi ETS, sistem trgovanja z emisijami, ki se širi in to bi utegnil biti eden od virov lastnih sredstev Evropske unije auf dem Eurozone. Spoštovane poslanke in poslanci, na vrhu evroobmočja smo govorili o mednarodni vlogi evra. Euro je bistveni element suverenosti Evrope v svetu, vendar pa evro prodajamo prepoceni in na nas je, v naših rokah imamo. Mi želimo skupno valuto, profitiramo od skupnega trga. Evro je najmočnejši izraz našega sodelovanja in skupnosti. Moramo pa biti pripravljeni tudi ustvariti strukturne predpostavke za skupno valuto. To pomeni, da si moramo približati pri temah, ki jih reformiramo. Moramo spremeniti unijo kapitalnih trgov, to moramo zaključiti. Podjetja in predvsem mala in srednje velika podjetja morajo končno imeti dostop do kapitala na skupnem trgu, zato da bodo lahko profitirali od um, verige ustvarjanja dodane vrednosti in sicer čezmejne um, verige. Zato pa imamo skupni trg, pa tudi bančno unijo moramo zaključiti. Mora biti možno, da imamo usporedni proces, um, s katerim bomo znižali nacionalna tveganja bank uh, in dosegli zajamčene vloge. Ne smemo čakati na naslednjo krizo, zato da bomo potem pod pritiskom eh, ukrepili odpornost naše gospodarske in valutne unije. Eh, zelo razveseljivo pa je, da naš proračunski instrument za konvergenčno in konkurenčnost, tako imenovani BICC, tukaj zelo napreduje. Glavne karakteristike smo dogovorili. Politična enotnost eh, bo sedaj prenesena v pravne predpise. Ta instrument bo temeljito spremenil način dela evroskupine izboljšan na bo konvergenca z strukturnimi reformami. Kar nam še manjka, pa je instrument za stabilizacijo. V ta namen komisija pripravlja instrument SURE, to je kratica za Skills Upgrading Reinsurance Instrument ali instrument za nadgrajevanje strokovnih znanj, s katerim želimo predvsem zagotoviti stabilizacijo pri asimetričnih zunanjih šokih. Ta mehanizem bo ščitil strokovno delo, razbremenil podjetja in ustvarja tudi eh, usposabljanje. Uh, in to v, tudi v krasju čisto. Sedaj pa še nekaj besed o Brexitu. Z jasno zmago. Um, konzervativcev in Borisa Johnsona je postalo jasno, da bo sedaj sporazum o izstopu ratificiran konec januarja. In če se ozremno okrog po tej dvorani in pogledam naše zelo pogumne preostale poslance, lahko rečem, posgrešali vas bomo. Hvala za vaš pogum, hvala, da ste nam stali ob strani. Nikoli ne bomo pogrešali tistih, ki upijejo in kričijo. hvala Bogu, bomo lahko brez vas sedaj ustvarjali eh, bodoče partnerstvo za Združenim kraljestvom. Naši odnosi morajo biši, biti čim bolj tesni. Za voljo naših podjetij, za voljo naših študentov in vseh tistih evropejcev, ki so svoje življenje preselili na drugo stran Rokavskega preliva. In te odnosi bodo drugačni, kot so bili doslej. Združeno kraljestvo bo tretja država. Uh, Eh, svet je pooblastil komisijo, da uvede naslednjo fazo pogajanj in zahvalila bi se rada Mišelu Barnjeju, ki si je prislužil zaupanje vseh v preteklih letih. Hvala, Mišel. Časovnica, ki je pred nami, nas postavlja pred velike izzive. Končala se bo leta decembra 2020, kar pomeni, da nimamo veliko časa. Če do konca 2020 ne bomo uspeli eh, skleniti sporazuma, bomo spet v zelo kočljivi situaciji. To bo zagotovo škodi, škodilo našim interesom, bo pa Združeno kraljestvo prizadelo bolj kot nas, saj bo Evropska eh, unija še naprej profitirala od svojega enotnega trga, carinske unije in 750 mednarodnimi sporazumi, ki smo jih podprli za svojimi partnerji. Vsekakor pa to ni v našem interesu. Organizirali bomo pogajanja za to, da bomo v tem kratkem času dosegli čim boljše rezultate. 1. februarja bomo predlagali mandat za pogajanja. Združeno kraljestvo bo vsekakor postalo tretja država, ampak konec koncev upam v dobro evropskih prebivalcev in britanskih prebivalcev, da bomo imeli partnerstvo, kot ga še ni bilo. To ni konec nečesa, to je začetek novih odnosov med sosedi in želim, da postanemo dobri sosedi z našimi prijatelji v Združenem kraljestvu. Naj živi Evropa. Grazie, presidente. Von der Leyen, adesso la parola al presidente. Hvala lepa, besedo dobi predsednik Weber, izvolite. Lieber Charles Michel, sehr geehrter Herr Ratspräsident. Dragi Šar Mišel, spoštovani predsednik parlamenta, predsednica komisije. Gospod Mišel, eh, dobrodošli v, v Evropskem parlamentu, prvič v vaši funkciji. Eh, poznamo vas kot graditelja mostov iz preteklih funkcij. Želimo vam veliko sreče za vse naloge, ki so pred vami in pred nami. Kajti Evropski svet je v preteklih letih vedno bolj postajal institucija, ki blokira. In če pogledam rezultat sveta preteklega tedna, potem je veliki uh, uspeh tega izhod iz oglične. Eh, gospodarstva v letu 2050. Na drugih področjih pa spet nimamo rezultatov. Naprimer, če gre za to, da se podpiše oziroma da se plačajo stroški za prehod, potem tukaj ni bilo nič dogovorjeno. Niti razprave ni bilo o tem vprašanju. Finski predsednik je to samo predstavil. Zunaj pa čakajo podjetniki, študenti, kmetje in. Svet pa o večletnem finančnem načrtu sploh ne razpravlja. Zato vas čaka velika odgovornost, namreč, da boste zagotovili jasnost, da boste sprožili razprave in jih tudi potem rezultate uresničili. In predlog finskega uh, predsedstva v zvezi z večletnim finančnim načrtom je za nas v parlamentu živa provokacija. Uh, to ne odraža potrebnih naložb, ki jih potrebujemo za prihodnost Evrope. Upamo, da se bomo končno oddaljili samo od eh, spravi o odstotkih, temveč da bomo govorili o vsebinah, o temah, o nalogah. Ne moramo govoriti o temah, ne o številkah. Predvsem se moramo oddaljiti o razpravi o neto in bruto plačevalcih. In če uh, če Nemčija dobi plačila za varovanje meje za Italijo od Evropske unije, potem je to uh, konkretna razprava, ni pa to razprava o neto in bruto plačilih. Uh, Eh, prosim vas tudi, da boste zbrali pogum za razprave. V preteklih letih smo vedno znova imeli vprašanje o vladavini prava. Na polskem, na mačarskem, v češkem, v Romuniji, pri prejšnji vladi. Ljudje so šli na ulice, skrbela jih je prihodnost. In te razprave, ki so eh, tudi pognale ljudi na ceste, pa svet sploh ni obravnaval. Ta teden smo razpravljali o Malti, kjer je bila umorjena novinarka, zato ker je opravljala svoje delo, ker je preiskovala korupcijo med državnimi elitami. Premijer je odstopil, ker je prevzel odgovornost. Očitno torej imamo neke stike med politiko in organiziranim kriminalom. In novinarka je bila umorjena. To pa so vprašanja, ki za svet sploh niso pomembna in se, za, in se ne obravnavajo, ampak to so temeljna vprašanja za način življenja, zato jih obravnavajte. Češka, Poljska, Mačarska, eh, vodje vlad in držav morajo imeti pogum, da se pogovarjajo tudi o tem. Dragi kolegice in kolegi, Rad bi povedal tudi, da mi kot ELS pozdravljamo jasnost v zvezi z Brexitom. Imamo jasne pogajalske partnerje, močen mandat za Borisa Johnsona, Evropski parlament tukaj lahko da svoj bogoslov, tudi Gijo Verhofštatu eh, se zahvaljujem za njegovo delo kot pogajalcu za Brexit in kot parlament se daj lahko zaključimo, kajti naši cilji pri tej pogodbi so bili uresničeni in izpolnjeni. In pri naslednjih korakih velja, da se z gotovi, da bo nadaljne partnerstvo temeljilo na partnerstvu in prijateljstvu. Vsi si želimo tesnega prijateljstva. 50 odstotkov, odstotkov eh, Britancev, ki si želi partnerstvo, moramo imeti v mislih, ampak nekaj mora biti jasno. Država, ki ni članica Evropske unije, ne more imeti istih pogojev kot tiste, ki so članice. In kdor želi dostop do našega trga, mora veljati za naše. Ehm, torej, mora upoštevati naša pravila. To velja za City of London, to velja za kmetijstvo in marsikaj drugega. In to mora biti v osrčju pogovorov um, z, z Združenim kraljestvom. Brexit je zgodovinska napaka, ampak skupaj bomo, ga bomo partnersko sedaj rešili in tudi vzpostavili nove odnose, medsosedske odnose. In ob koncu, Mišel prejšnji svet je za Zahodni Balkan povzročil katastrofo zaradi um, odpovedi pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo. Zato se, so te države zelo zafrustrirane in zato prosim, kot ELS vas prosimo, da svet, na naslednjem svetu, da zeleno luč za pristopno pogajanje za tema dvema državama. Moramo uh, ponuditi roko Zahodnemu Balkanu, drugače bo nestabilnost tam še večja. Hvala. Eh, eh, Hvala lepa. Pa predsednica Garcia Perez, izvolite. No? Gracias, presidente. Estimado Michel Lenin. Hvala lepa. Spoštovani Mišel, v imenu skupine socialistov in demokratov vam izražam dobrodošljico v našem parlamentu. Želimo vam veliko uspeha in pričakujemo, da boste močno predsedovali svetu in da se boste tako primerno soočali z izzivi, eh, ki jih ima Evropa pred seboj. Pričakujemo močan svet pri sprejemanju odločitev. Potrebujemo odgovornost za dosego Eh, zastavljenih zaves, vključno z vsemi tistimi, ki ste eh, jih dorekli v okviru sveta. Potrebujemo tudi finančna sredstva, ki bodo mm, usklajena za našimi ambicijami in potrebujemo proračunski okvir, ki bo dovolj trden, da se bomo z njim lahko spopadali z morebitno gospodarsko krizo in da bomo odgovorno odgovarjali našim državljanom v okviru naših skupnih politik. Evropski svet je v svojih sklepih tudi zapisal cilj, da do leta 2050 doseže podnebno neutralnost kljub eh, zadržkom nekaterih držav članic. Ko govorimo o prihodnosti Evropske unije, eh, želim spomniti na potrebo potem, da se spremeni to pravilo eh, soglasja v svetu, le tako bomo lahko napredovali. Eh, kar se tiče mm, večletnega finančnega okvira, to je bil ta slon v prostoru, torej ta, to vprašanje, ki ga, mm, ki se bi mu najraje izognili. Ampak v naslednjem obdobju eh, potrebujemo eh, primeren proračun, predlog sveta pa je povsem nerealističen. Manj sredstev je za kulturo, za kmetijstvo, manj za meje in tako naprej. Če omenim samo nekaj teh točk, eh, potrebujemo Namreč primerno financiranje za raziskave, tudi zato, da bomo lahko dosegli naše podnebne cilje. In nič se ni govorilo o skladu za pravično tranzicijo, o, o, o Evropskem paktu ter o um, izkoreninjanju revščine med otroki in zato poudarjam, ne moremo storiti več, če imamo na voljo manj in zato je treba v svetu eh, doreči nek močen finančni okvir. Potrebujemo eh, zato lastna sredstva in več nacionalnih prispevkov in zato prosimo, da se sprejme to pravilo. Eh, Eh, to zlato pravilo in eh, tudi, da se pospešijo fiskalne reforme. Hkrati se moramo zavezati za to, da bomo dejansko uresničevali socialni stebr. To ne sme biti samo simbolične narave, ampak moramo eh, strukturne sklade povezati tudi z uresničevanjem socialnega stebra. Torej, če želimo v našem mandatu biti uspešni, potrebujemo tudi empatijo in pedagoški pristop. Torej, potrebujemo empatijo eh, za potrebe držav članic, hkrati pedagoški pristop do naših državljanov, le tako bomo lahko um, zagotovili močnejšo Evropo. In kar se tiče Brexita, bi želela izkoristiti priložnosti, da se tukaj jasno in glasno zahvalim in priznam um, Eh, britanskim državljanom njihovo sodelovanje znotraj Evropske unije v vseh letih, kar so bili eh, njeni člani. Naš uh, član Richard Corbett je bil poročevalec v zvezi s temi tenami, torej zaslužite si naše priznanje, naše spoštovanje, tudi naša osebna čustva in nekaj je jasno, nihče vas ne bo mogel zamajati in nihče ne bo mogel v vas zamajati tega ponosa, da ste sodelovali pri uh, zgodovini Evropske unije. Hvala lepa. Hvala. Gospod eh, predsednik Čološ, beseda je vaša. Gospod eh, predsednik, gospod predsednica, dragi Šarl, dobrodošli tu v Evropskem parlamentu in čestitke ob eh, prevzemu nove funkcije. Veliko zaupanja in veliko upanja polagamo v ta nov mandat, ki se sedaj začenja, kajti V Evropskem svetu potrebujemo resničnega partnerja, partnerja, s katerim se lahko lotevamo evropskih tem in napredujemo. Zdaj, tekom eh, volilne kampanje so bile naše izražene želje jasne. Upam, da boš ti sedaj s tvojo vizijo lahko unesel nove krvi in eh, novega vetra, ki ga vsekakor potrebujemo. Na tem prvem svetu, ki sem mu predsedoval, smo prišli do dobrih novic. Sprejete so bile zaveze kar zdaj podnebje do leta 2050. Vemo pa, da so v svetu določene države članice, ki ostajajo na okopih in ki še niso ravno prepričane v pomen doseganja teh ciljev. Ker ti je zelo lepo in prav je imeti cilje, že to je korak naprej, ampak te cilje je treba tudi doseči. In tu nas eh, čaka pomembna naloga, in tu čaka tudi velika naloga komisijo, ki mora pripraviti ustrezne predloge. Države članice moramo spodbuditi k temu, da sprejmejo to zavezo, da naredijo korak naprej, kajti jasno je, da moramo ta podnebni projekt preleviti v priložnost in države članice, če tudi obstajajo seveda različna izhodišča med njimi, vseeno moramo razumeti, da je boj proti podnebnim spremembam lahko resnična priložnost in da bo vse to, kar se da jasno, je potrebno to tudi prevesti v proračunski okvir, v večletni finančni okvir, ki mora ponuditi sredstva za ukrepanje na področju podnebnih sprememb, na področju digitalnega transformacije in podobno. In vse to na način, ki bo postregal z resničnim evropskim finančnim inštrumentom v, obliku, v obliki večjetega finančnega okvira, ne samo neka suhoparna pogajanja, kdo dobi koliko in kdo izgubi koliko. Tu mislim, da nas čaka še kar nekaj dela in to bo edini način, kako lahko dejansko sprememo neko odločitev glede proračunske perspektive, če bomo razumeli, da je večjedni finančni okvir dejanski inštrument, ki nam omogoča doseganje naših eh, ambicij, eh, ne pa, da gre zgolj za barantanje in eh, za igro, kdo dobi, kdo izgubi. Glede proračuna, po našem mnenju, bi bilo napačno, če bi merili, koliko dajemo klasičnim starim politikam, koliko novim prioritetam, kaj ti potrebujemo modernizacijo klasičnih politik, torej kohezijske politike, kmetijske politike, da ti dve politiki lahko prispevata k tem ambicijam, ki smo jih definirali, ne pa da jih eh, šibijo. Parlament bo vsekakor šel v tej smeri. Prav tako vsekakor podpiramo močan velik evropski proračun, ne le z vidika prispevkov držav članic, ampak menimo, da moramo narediti jasen korak naprej tudi glede lastnih sredstev, kajti sicer bomo vse čas govorili o evropskem proračunu, ki pa je v rokah držav članic, ki barantajo med seboj. In zato je vprašanje lastnih sredstev pomemben prvi korak v smeri resničnega evropskega proračuna, ki sloni na evropskih ciljih. In še par besed glede Brexita. Obžalujemo rezultat volitev v Združenem kraljestvu, ampak zdaj je vsaj jasno, kaj se bo zgodilo in parlament bo seveda eh, prevzel vso odgovornost, ki jo mora. Ob tej priložnosti pa se bi rad eh, zahvalil našim kolegom za njihovo zaupanje v evropski projekt. Britanskim ljudem so dali zelo jasno sporočilo, sporočilo, da Brexit ni konec naše skupne zgodbe, da ostajamo partnerji in prepričani smo, da bodo vsi Britanci verjeli v evropski projekt, da bomo našli pravi način za nadaljne sodelovanje. Hvala tudi Mišelu Barnjeju, hvala Givu Verhofštatu za vse, kar sta napravila v teh pogajanjih in kar nekaj dela nas tudi še čaka, da bomo na koncu dosegli dober močan dogovor z našimi sosedi. Hvala. Prezidente. Hvala lepa. Gospa Keller, izvoli iska. Poštovane kolegice in kolegi, šefi vlad in držav so se prejšnji teden sestali v Bruslju, istočasno je zasedal COP25 v Madridu. Morda bi bilo prihodne leto dobro, če bi šli šefi eh, vlad in držav ne v Madrid, ampak v Glasgow na COP26, da na ta način izkažejo pomen, ki ga pripisujejo tematiki podnebnih eh, sprememb, če to res drži v luči razočaranja, s katerim je postregel Madrid, je dobro, da smo dosegli dogovor o podnebni neutralnosti do leta 2050 na Evropskem vrhu. To je pomemben korak, ampak seveda je to le eden od pomembnih korakov naprej, kajti 2050 je dokaj pozno, prav tako je treba vedeti, da je določanje ciljev le polovica dobljene bitke. To, kar je pomembno, je ne toliko določanje ciljev, ampak ukrepanje in ukrepanje danes za doseganje teh ciljev. In kar zadeva te konkretne ukrepe, je razprava o dolgoročnem proračunu, večjetem finančnem okviru, odlična priložnost, kajti proračun mora podpirati podnebne cilje, ne pa da jih spodkopava. Predloge, ki so danes pred nami, te naloge žal ne upravljajo, ne izpolnjujejo naših podnebnih zahtev. Še vedno je preveč eh, škodljivih subvencij, še vedno gre premalo denarja za zaščito biotske raznovrstnosti. Tako da upamo, da bodo države članice resnično, resnično storile kaj eh, v tej smeri. In razočaranje je, da se je polska vlada odločila izolirati se in da eh, ne želi doseči teh ciljev, ob tem, da 70 odstotkov Poljakov podpira eh, te cilje. Tako da upamo, da bo polska vlada spremenila svoje stališče. Kajti kasneje, ko se tranzicija začne, teže bo in podnebna kriza se ne ustavlja na državnih mejah. Brexit pa je in ostaja tragedija. Ampak to ni konec. Nikoli ne bomo pozabili na naše britanske prijatelje. In kdo ve, nekega dne bomo morda lahko rekli dobrodošli nazaj v Združeno kraljestvo, dobrodošli doma. Hvala lepa. Gospod Anemans. Hvala lepa. Veliko Belgijcev, veliko Flamcev se spomni načina, kako je Nigel Farage zaželel dobrodošlico nekdanjemu predsedniku sveta iz Belgije. Zdaj imamo ponovno predsednika Evropskega sveta, ki prihaja iz Belgije. In eh, prisluhnili ste že gospodu Macronu in veste, da je gospod Macron proces špicen kandidatov zavrgal in eh, ta postopek spremenil. In pomembna značilnost tega novega sistema je bil francoski jezik. Želel je, da vsi govorijo francosko. No, naš eh, dotedanji premijer, ki se je moral ukvarjati z težkimi eh, težavami, se mora zdaj ukvarjati še z Evropsko unijo. Belgija je katastrofalna članica Unije, 11 milijard evrov dolga imamo. Težko rečem, da Belgijo dobro vodimo kot državo. Mi, Belgijci, tega ne vidimo tako. Namreč že leto dni smo brez vlade, 365 dni belgijske vladne krize obeležujemo in eh, noben član belgijske politične elite ne ve, kaj se bo zgodilo. Imeli smo volitve, volitve je potem nadomestila analiza stanja. Verjetno bo prišlo zopet do novih eh, volitev, da poskušamo premostiti to vladno krizo. In 38 eh, od 150, ki jih je izvolila Mišeljova eh, vlada, je še vedno na oblasti. Torej imamo manjšinsko vlado, govorimo o vse tesnejši uniji in lahko samo rečem čestitke, čestitke. Soočamo se z masovnimi migracijami in gospod Mišel sam je pustil pasti lastno vlado, lastno državo, da se je lahko odpotoval v Marakeš in da je tam podpisal uh, marakeški sporazum. Kot uh, belgijski državljan, ki živim v Belgiji, vam lahko zagotovim, da predsednik sveta ni uh, človek, ki bi združeval, ampak je eh, provokator. Mi smo odločno proti vse tesnejši uniji. Skupina Identiteta in demokracija meni, da bo Charles Michel enako katastrofalen za Evropsko unijo, kot je bil za Belgijo. Hvala lepa, gospod Van Orden, izvolite. Hvala, predsednik. Svet je razpravljal o številnih pomembnih vprašanjih prejšnji teden, ampak eh, če dovolite, bi se za trenutek osredotočil na Brexit. Konzervativci so zmagali, eh, zgodovinsko zmago so zabeležili prejšnji četrtek. 365 konzervativnih poslancev v britanskem parlamentu za 80 eh, člansko večino nad vsemi ostalimi strankami. To je velikansko ki izraz zaupanja v Borisa Johnsona kot premijeja in to je jasen mandat za to, da se Brexit dokončno opravi. To je bila tudi popolna zavrnitev nekakšnega poveljniškega eh, sistema socializma, ki jo je ponujala glavna opozicijska stranka. Evropske institucije ne bodo več deležne sprejema nekaterih eh, Eh, posameznikov, ki mahajo z modrimi zastavicami, eh, prav tako ne bodo več eh, k nam potovali evropski voditelji v nekakšnem samozanikovalnem pristopu. Evropska unija in Britanija bosta poskušali sestaviti celovit prostorgovinski sporazum in razviti tudi druga področja sodelovanja, da lahko na to skupaj zgradimo novo partnerstvo, ki temelji na prijateljstvu, partnerstvu, enakovrednih suverenih entitet, ki se bojijo proti skupnim izzivom, ki so pred nami vsemi. To je velik eh, projekt za leto 2020, ki temelji tudi na toplem sprejemanju britanskega premijeja do evropskih eh, držav in eh, narodov. Hvala tudi predsednici komisije za njene prijazne besede. Sedaj bomo že ta teden glasovali o dogovoru o izstopu, da lahko 31. januarja potem brez velikih težav izstopimo iz EU, pod pogojem, da bo postopek učinkovit, da bo potekal z dobro voljo. E, mislim, da bomo lahko hitro napredovali tudi glede našega prihodnega dogovora oziroma prihodne ureditve, da bomo do konca leta 2020 eh, lahko zadeve uredili. To mora biti naš skupen cilj. Mišel Barnier, vem, da se loteva te naloge s tem pozitivnim duhom in mislim, da bo storil vse, kar je potrebno, da se držimo roko in prepričan sem, da bo tudi ta zbor v tem procesu v pomoč. Vsem vam želim tudi vesel Božič. Hvala lepa, gospod Papadimolis, izvolite. Hvala, predsednik. Gospod eh, Mišel, dobrodošli tu v Evropskem parlamentu prvič eh, ste tu pred nami. Moja politična skupina je zelo drugačna od eh, politik, ki jih zagovarjate vi. Smo pa vsekakor zelo daleč od skrajne desnice tu v Evropskem parlamentu in gojimo velika pričakovanja do vas. Prvo vprašanje, ki se ga morate lotiti, je, da mora svet prenehati z blokadami zahtev Evropskega parlamenta. V določenih primerjih smo deležni tudi podpore komisije, ampak vse skupaj potem blokira svet. Ne začnem s tematiko, ki je izrednega pomena za našo skupino, pa tudi za me, kot Grka. Gospod Mišel, ni dovolj, da zgolj z besedami govorite o agresivnosti Erdogana, ki predstavlja nevarnost za mir in stabilnost na vzhodnem sredozemlju, ki predstavlja grožnjo Cipru in Grčiji in ki grozi s tem, da bo zanetil požar v tem občutljivem območju. Ni dovolj zgor govoriti. Potrebujemo sankcije. O tem smo govorili junija, o tem smo govorili oktobra. Ampak to je zač treba začeti implementirati. Zakaj se te sankcije ne implementirajo? In kot drugo, če hočemo doseči cilje, ki ste se jih zastavili, tako vi kot eh, gospa eh, von der Leyen, glede inovacije, glede inovacije, glede tehnologij, glede podnebnih sprememb. Potrebujemo denar, potrebujemo sredstva in velika večina tu v Evropskem parlamentu soglaša, da potrebujemo vsaj 1,3 odstotka evropskega BDP-ja. Mi, V moji skupini si želimo še ambicioznejših ciljev glede podnebja, glede digitalne agende, ampak kot rečeno, Evropski parlament je dal jasen predlog in kot rečeno, velikanska večina to podpira. Potem pa svet eh, pride z rezi 13 odstotkov za regionalni razvoj in kohezijo, 27 odstotkov za investicije v ljudi, v gospodarstvo, podnebje. Eh, in Life 30 odstotkov, 48 odstotkov za program Erasmus v primerjavi s parlamentarnim predlogom, 35 odstotkov manj za program povezovanja Evrope. Tako da, če hkrati pogledamo vaše predloge za nov večetni finančni okvir v primerjavi s preteklim, vidimo, da imamo 132 odstotno povečanje sredstev za upravljanje z mejami in migracije in ogromno povečanje sredstev proračuna za varnost in obrambo. Ja, žal mi je, kje je tu ravnovesje? Vi boste še naprej prepočasni pri odločanju, kajti sicer bo vse to, kar smo slišali od vas in od SP von der Leyen glede eh, socialne agende, kohezivnosti, glede podnebja, ostalo nič drugega kot prazne besede. Zato morate ukrepati in to čim prej. Hvala lepa gospod eh, Heber v imenu nepovezanih poslancov. Hvala, danes tu stojim kot eh, ponosen Anglež, ponosen na Nigela Faraža, ki se je boril za Brexit, ponosen na naše kolege iz stranke eh, Brexit. In predvsem sem ponosen na britanski ljudi, ki so na volitvah ponovno podprli zamisel o tem, da zapustimo Evropsko unijo. Vem, da so vam lagali, vem, da so vam poskušali prodati mit, ampak eh, mi ga nismo kupili in sedaj je čas za novo poglavje, novo poglavje v zgodovini našega velikega naroda, ko se ponovno lotevamo naših eh, meja, našega denarja, naših zakonov in da svobodno sklepamo globalne trgovinske dogovore in da vladamo naši državi brez omejitev. Prihodnost je svetla za Britanijo po brexitu. In čas je zdaj. Premijer Boris Johnson, ne razočarajte nas. Končno je čas, da ponovno prevzamemo nadzor. Hvala. Hübner, eh, minu... Gospa Hübner, minuta in pol, izvolite. Um. Spoštovane kolegice in kolegi, dobro bi bilo slišati nekega dne, kam greste zdaj, ko zapuščate parlament, kje je vaš prostor. Spoštovane kolegice in kolegi, dragi Mišel Barnije, od četrtka je zdaj jasno, kako je z izstopom Združenega kraljestva. Naši britanski prijatelji bodo, družino, bodo Evropsko unijo zapustili na urejen način 31. januarja in postali tretja država. To je še enkrat trenutek, da ponovimo, da to odločitev spoštujemo, ampak jo obžalujemo. Evropski parlament je pripravljen zaključiti svoj del procesa izstopa pravočasno, pred rokom. Žalosti me, da naši prijatelji odhajajo, a ozreti se moramo v prihodnost. Seveda razumemo strateško odločitev britanskega premijeja, da prehodno obdobje tudi za nacionalno zakonodajo, kar se da skrši. To razumemo, ampak eh, s tem aktom se določba, ki smo jo skupaj izpogajali, tudi blokira. Toliko o tem, kako se pogajamo v dobri veri. Evropska unija se je dobro pripravila za nalogo, ki je pred nami. Veselimo se konstruktivnih pogajanj, saj želimo skleniti ambiciozen sporozum. Naš mandat za pogajanja bo temeljil na političnih eh, izjavah, ki smo jih eh, skupaj dogovorili na ravni EU, Združeno kraljestvo in upam, da bomo za temi političnimi deklaracijami lahko prevedli do sporozuma brez primere, kakršnega še nismo imeli s tretjo državo, da bomo lahko skupaj lotevali se globalnih izzivov, obenem pa upoštevajoč tudi interese unije in enake pogoje za vse. Nakončam s tem, da ne smemo pozabiti, da poleg eh, pogajanj ta zbor vsekakor želi korektno in popolno implementacijo izstopnega sporazuma, pa tako bo zelo natančno spremljal izvajanje pravic državljanov. Hvala lepa. Hvala. Gospa Grapini je prosila za besedo v postopku modrega kartona, ampak v tem trenutku zaradi pomankanja časa ne morem, eh, vam ne morem dati besede. Žal, časa je premalo. Zato tudi vas vse prosim, da ste kar se da natančni pri držanju svojega predvidnega časa. Za minuto in pol gospa Bonafè. Hvala, gospa predsedujoča. Slišali smo pomembne besede iz ust predsednika sveta, še posebej glede novega zelenega dogovora. Veseli nas, da se je e, svet zavezal v svojih sklepih, e, kljub polski, da podpre e, cilj podnebne neutralnosti do leta 2050 v skladu s pariškimi sporozumi. Mi smo resnično prepričani v zgodovinski pomen novega zelenega dogovora, ne le za okolje, ampak tudi za gospodarstvo, konkurenčnost in kakovost življenja v Evropi. Novi zeleni dogovor je v bistvu že dosegel svoj prvi rezultat. Potrebe državljanov, realno gospodarstvo, infrastruktura, vse to je zdaj v osrčju evropske politike po letih eh, skoraj izključne razprave o parametrih eh, primaklaja eh, in o zadolžitve posameznih držav članic. Kljub temu pa svet meče senco na to in sicer investicije. Ne moremo investirati zgolj na podlagi besed, potrebujemo dejstva od sveta zahtevamo jasno zavezo, kar zadeva sredstva za financiranje zelenega dogovora. Ne smemo tekati v krogih. Večetni finančni okvir, ki bo izpolnjeval uh, izzive, ki so pred nami, je nujen, prav tako se je potrebno lotiti pakta stabilnosti in rasti, da države članice lahko iz eh, primankljaja črpajo investicije, katerih namen je doseganje ciljev iz zelenega dogovora. Predsednica von der Leyen je pokazala pogumno vizijo, ampak če je šefi vladnih držav ne bodo podprli, bo ta pot, še posebej pot evropske rasti, pot, ki bo ostala neprehojena. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Verhofstadt, dve minuti in pol. Ja, prvo, kar želim povedati gospodu Anamansu, je, da je to, kar je dejal, škandalozno. Sam sem ponosen, da je Belgijec predsednik Evropskega sveta na mesto vseh teh neumnosti, ki jih vi govorite. In če ne veste, kolegice in kolegi, če je v Belgiji kje kakšna manjšina, so to separatisti gospoda Anemansa. In gospodu Faražu in njegovi skupini bi povedal tole. Zganjate veliko hrupa, glede na to, da imate nič sedežev v britanskem parlamentu, se vam ne zdi. In vsi tu pravijo, vsi tu pravijo, da bomo pogrešili naše britanske kolege iz Liberalnih demokratov ali kako ali laboriste. Jaz eh, brexitarjev ne bom pogrešal, to vam lahko povem. Ob tem pa, spoštovani kolegi, mora ta parlament podati tudi svoje soglasje. In vem, da vsi pravijo, da bo to kar avtomatično tako, ker tako mora biti. No, ampak ta postopek s soglasjem se bo zaključil v plenumu 29. januarja. Do takrat pa je treba rešiti problem. Od britanskih volitev sem prejel na stotine in stotine pisem, elektronskih sporočil britanskih državljanov, ki živijo v Evropi in ki so panični glede njihovega statusa. Prejel sem na stotine elektronskih sporočil evropskih državljanov, ki živijo v Britaniji, ki so panični glede njihovega statusa in mislim, da moramo najprej rešiti ta problem, preden podamo soglasje k temu sporazumu o brexitu. Zakaj? državljani, britanski ali evropski, ne morejo biti žrtve te, po mojem mnenju, ne zelo pametne odločitve, odločitve za Brexit. In zato pozivam premijeja Velike Britanije, Borisa Johnsona, da naj bo ob svoji zmagi velikodušen in naj evropskim državljanom in britanskim državljanom, ki živijo na kontinentu, vse pravice ki jih imajo sedaj, avtomatično, vsem, brez pogojevanj, kot eh, sam vedno rad pravi. Prav tako naj povem, da se vse več ljudi vrača tudi k pridruženega državljanstva. Gre za britanske državljane, ki se želijo še naprej počutiti evropejce in mislim, da moramo razmisliti tudi o te možnosti. Hvala lepa. Gospod Eichhout, minuta in pol. Thank you, Madam Chair. And, uh, first of all, uh... Hvala, gospa predsedujoča. Kot prvo, dobrodošljica predsedniku Šarlu Mišelu in čestitke za prvi svet, ki je za vami. Sklepi glede skoraj da soglase o podnebnem, podnebni neutralnosti. Temu pravimo soglasje. Ampak je jasno, je jasno, da nas čaka tudi zelo pomembna razprava o večjem finančnem okviru v proračunu. In to je verjetno tudi nekaj za nekatere izmed tistih držav, ki vedno govorijo o podnebnih eh, ukrepih. Eh, to je tudi moja država. Morda je zdaj prišel čas, da se razume, da podnebni ukrepi pomenijo tudi, da je treba mm, kaj storiti v smislu denarja. To je morda bo Danska, Nizozemska, Avstrija, verjetno tudi Finska, ko ne bodo več predsedovali lahko te svoje ambicije morda prevedete tudi v višji proračun, ki bo tem državam pomagal pri pravični tranziciji glede podnebja. Druga zadeva in to je vprašanje za vas. Svet je potreboval leto in pol, da je dosegel dogovor glede ciljev za leto 2050. Samo leto dni nas čaka do Glasgova, kjer se moramo dogovoriti o ciljih za leto 2030. Vmes septembra nas čaka še zelo pomemben vrh EU-Kitajska, kjer mora biti EU pripravljena. Kako boste poskrbeli za to, da bo svet dejansko pripravljen za podnebno, eh, podnebni vrh 2040 pred eh, vrhom EU-Kitajska v Leipzigu v septembra? Eh, to je pravi izziv in upam, da vam bom potem lahko čestital glede tega rezultata junija. Hvala lepa, gospod B. Ena minuta in pol. Madame, le Hvala, gospa predsednica komisije, gospod predsednik sveta. Danes prisostvujemo plesu poražencev. Vsi socialisti, Verhofstadt in drugi obžalujejo demokratično izbiro britanskega naroda. In to vi, ki tu v Evropskem parlamentu, v evropskih institucijah, eh, izvajate takšne prijeme za to, da bi preprečili brexit in ki ste skušali za vsako ceno sprejeti besedilo, ki je bilo v nasprotju z voljo ljudstva in v nasprotju z interesi eh, Velike Britanije, seveda nesprejemljivo tudi za njihov parlament. No, ampak To je bila dvojna zmaga, demokratična zmaga, spoštovanje volje demokratičnega ljubstva, ljudstva in eh, pogajanja so služila le um, učinkovitemu in dejanskemu izhodu Združenega kraljestva iz Evropske unije. In kot vidite, je dru politična družina, ki to zagovarja, doživela največjo volilno zmago kot katerakoli druga skupina v zadnjih 30 letih. Tako da nujno je, da do tega pride januarja. Boris Johnson eh, dela v interesu britanskega ljudstva. Eh, gotovo je sposoben sodelovati tudi z našimi državami in zato moramo biti sposobni z njimi sodelovati in ni nas treba biti strah eh, te konkurenčne države, saj je konkurenčnost tudi ena od naših vrednot. Tack för ordet, fru talman. En av de hetaste politiska frågorna nu är er miljön. Debatten den är er både. Eh, gospod Lundgren. Ena najpomembnejših tem v Evropski uniji, ki je močno vplivala na evropsko razpravo, nam bo omogočila zdaj, da bomo razrešili in pustili za seboj eno glavnih vprašanj. Imamo pa tu še druga vprašanja, in sicer vprašanje